Okay. Good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh, let me start. Pozdravljeni kolegice in kolegi. Začeli bomo z sejo odbora Ekon. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Dnevni red je sprejet. Sporočil predsednika nimam. Prav tako ni nič zapovedati pod točko 3 poročila o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. Zato bomo zdaj prišli na točki 4 in 5. Poročevalec je gospod Ludvikson. Gre pa za dve točki in sicer direktiva Evropskega parlamenta in sveta o pravnem in operativnem okviru Evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla uredba. In Peta točka, uredba Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi Evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti. Gre za mnenje za odbor IMKO. Januarja 2017 je Evropska komisija predstavila svežen ukrepov, ki je imel en cilj, namreč olajšali na bi storitve na čezmejni osnovi. Spodbujali bi skupni trg in eden od ukrepov, o kateri se razmišlja, je uvedba nove evropske storitvene e-izkaznice, zato da bo to elektronski postopek, s katerim bodo lahko ponudniki poslovnih storitev ali gradbenih storitev zaključili upravne formalnosti povezane s tem v zvezi v drugi državi članici. Dve mnenji, ki smo jih pripravili, pozivata pristojni odbor IMKO, da zavrne predloge komisije. Začeli bomo kar po vrsti. Poročevalec 7 minut, potem po poročevalcu v senci 4 minut. Vsak na to pa še postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Dobro, začel bo gospod Ludvikson. Sedma oziroma 7 minut dobite za točki 4 in 5 na dnevnem redu. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedojoči, hvala. Nobenega dvoma ni, da je dan danes nujno spodbojati razvoj trgostoritev v Evropi. Gre tudi za to, da bi izkoristili potencial, ki ga imamo na področju storitev. Zato pozdravljam ukrepe, ki so namenjeni temu, da bi izboljšali zagotavljanje storitev. Sveda, To pa mora iti z roko v roki z spoštovanjem pravic delavcev in delodajalcev, prav tako pa je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja. Predlog za uvedbo Evropske storitvene e-izkaznice je nekaj, kar naj bi omogočilo ponujanje čezmejnih storitev, ponudnikov storitev Zaradi tega bi naj bilo lažje odpreti podružnico v drugi državi članici. Predlog izhaja iz uredbe, ki ureja to e-izkaznico, po drugi strani pa imamo predlog direktive, ki zagotavlja postopek uporabe. Komisija meni, da ima ta predlog dodano urednost uvedba elektronske storitvene e-izkaznice. Torej. Sami pa nismo prepričani o tem. Mi smo pripričani, da to drži. Prav tako pa se strinjam z številnimi kritikami, ki so jih podale različne organizacije in sindikati. To so tisti, ki bodo najbolj trpeli pod trenutnim predlogom. Kritizirajo naslednje. Menijo, da ta predlog ne zagotavlja dodane vrednosti. Naprimer, zavarovalni sektor zelo kritizira določbe povezane z zavarovalništvom na tem področju. Določbe temelijo na napačnih predpostavkah in tiste, ki jih komisija uvaja, ne zagotavljajo dodane vrednosti in stanejo preveč. Naprimer, v sektorju gradbeništva obstaja tudi veliko pomislekov v zvezi s to e-izkaznico, kajti ta izkaznica naj bi omogočala delo na črno in lažne napotitve delavcev, naprimer. Sam menim, da bi bilo mnogo bolje, če bi različne pomisleke iz različnih sektorjev upoštevali in poskušali te probleme rešiti. Predlog komisije naslavlja številna pomembna vprašanja. Naprimer, če nekdo vloži zahtevek za to e-izkaznico v državi gostiteljici, je vprašanje, ali lahko ta država izda e-izkaznico, ne glede na to, da morda ni imela dovolj časa, da bi opravila vse potrebne postopke preverjanja. To je neke vrste tiha privolitev. To bo omogočalo zlorabe in e-izkaznica prav tako potem po mojem mnenju ni deležna ustreznega nadzora, ko se enkrat podeli. Mislim, da so tudi časovnice prekratke. Država članica morda ne bo imela dovolj zmogljivosti za to, da vlogo temeljito preuči. Pa še nekaj. Neomejena dolžina trajanja e-izkaznice je prav tako problematična. Naprimer, podatki, ki se vnesajo ob vlogi, lahko zastarajo. Preden uvajamo nov sistem, mislim, da bi morali razmisliti o tem, ali bomo s tem dosegli zastavljene cilje. Mislim, da če uvajamo nov sistem s to novo evropsko storitveno e-izkaznico, je nujno zagotoviti, da bo sistem jasen in pregleden ter enostaven za uporabo. Predlog komisije je po mojem mnenju zelo kompleksen in vključuje tudi veliko nejasnosti pri zelo ključnih vprašanjih. In To se še dodatno zaplete, zato ker obstaja veliko tehničnih ukrepov, ki so v tem postopku, zato da v praksi to, po mojem mnenju, ne bi dobro delovalo. In na osnovi vsega tega je moj sklep naslednji. Mislim, da si moramo zastaviti vprašanje, ali je predlog komisije res takšen, da zagotavlja dodano vrednost. S tem bi zagotovili morda preveč nepotrebnih upravnih struktur, ki jih v praksi sploh ni treba uporabljati, poleg tega pa potem ni popraševanja. Zato mislim, da je tudi zelo pomembno, da izpostavimo, da na tem področju že obstajajo številni instrumenti. Mislim, da bi si jih morali pogledati in ugotoviti, ali lahko Evropska storitvena e-izkaznica dejansko zagotovi dodano vrednost ali ne. Glede na to, kar sem pravkar povedal, predlagam, da zavrnemo predlog komisije. Ampak po drugi strani želim jasno povedati, da sem pripravljen imeti konstruktivno razpravo o tem. Seveda pa me zanima, kaj meni o tem poročevalci v senci. Hvala. Hvala, gospod Ludvikson. Gospod Matušelem, ELS. 4 minute, izvolite. Innanzitutto voglio esprimere i miei eh, e i nostri dubbi in merito. Hvala lepa. Tudi sam želim podati, želim podati komentarje v zvezi s to temo. Strinjam se s poročevalcem. Ne vem, kako bi lahko to rešili v ekonu. Zato dvomim v to, da smo mi sploh pristojni za to temo. Kakorkoli že, hvala lepa za osnutek. Številnimi točkami se lahko strinjamo, prav gotovo je treba spodbujati storitve. Vedno smo podpirali podobne ukrepe. Veliko delov tega predloga spada v pristojnost IMKA, zato res ne vemo, ali smo pristojni za to temo. Hvala. Hvala. Zelo jasno in razumljivo ste se izrazili. Hvala. EKR, er, gospod Lones, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Niedermayer. Se opravičujemo v imenu gospoda Orčuka. Nažalost, danes ne more biti prisoten, poslal pa mi je svoje zapiske kar zadeva predlog. Prebrali smo si ga in imamo nekaj komentarjev. Prvič. Povedati je treba, da ima skupina EKR nekaj pomislekov v zvezi z elementi, ki so vključeni v ta predlog, tudi kar zadeva neomejeno trajanje e-izkaznice. Imamo pomisleke tudi v zvezi z časovnico, za to, da država članica izvede ustrezen nadzor nad vsemi vlogami e-izkaznice, predno se e-izkaznice izdajo. Tretjič, mislimo, da je upravičitev v tem poročilu neuravnotežena. Bolje bi bilo, če bi izpostavili pozitivne vidike uredbe, ki se predlaga postopno odpravljanje ovir za zagotavljanje čezmejnih storitev med državami članicami, lahko prav tako prinese veliko dodane vrednosti za evropski skupni trg in lahko zmanjša birokracijo za podjetja, naprimer, po drugi strani pa seveda lahko izboljša izbiro za potrošnike. Vem, da so v nekaterih državah članicah ljudje nekoliko nemirni, nekatere države imajo visok BDP, visoko ceno storitev in so nekoliko protekcionistične, kar zadeva svoje, njihove domače trge. Vem, zakaj so nemirni. Menijo, da bo prišlo do invazije poceni storitev iz vzhodne Evrope, naprimer. Ampak izpostaviti želim še nekaj ukrepov v tem osnovnem predlogu. Naprimer, obstajajo določbe, ki navajajo, da lahko država članica ohrani svoje regulatorne pristojnosti, tudi kar zadeva zagotavljanje storitev na mm, ozemlju določene države članice. Torej, države članice ostanejo pristojne. In drugič, e-izkaznica ne bi vplivala na trenutne obveznosti delodajalcev, to ne bi vplivalo na pravice delavcev in predlog poročevalca, da preprosto zavrnemo predlog komisije v celoti, je zato po našem mnenju nekoliko preuranjen in tudi neutemeljen. Skupina EKRR namesto tega meni, da bi ta vprašanja lahko rešili in sicer tako, da besedilo spremenimo v sodelovanju z pristojnim odborom. Torej, predlagani predlog bi lahko bil velik korak naprej za izboljšanje trgostoritev v Evropski uniji. To je priložnost, pa tudi izjev. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi to priložnost izpustili iz rok. Potrošniki so v vsaki državi članici in ta predlog bo koristil prav vsem. Mislim, da je preprosto tako, da bi veliko naredili za potrošnike, če bi jim omogočili večjo konkurenco in s tem višjo kakovost storitev. Hvala. Hvala lepa, hvala za vašo prisotnost in hvala za delo vašega poročevalca v senci. Je kdo tukaj iz Alde? Ne? Gue? Ne? A, zeleni pa ste tukaj. To ni poročevalec, ampak moli bo kaj povedala. Ja, pravi imaš. Danes sem Mišel Rajmon, poročevalec v senci. Hvala poročevalcu, hvala poročevalcem v senci za to delo. Prebrali smo si predlog Oleja, da bi zavrnili predlog komisije in tudi sami gremo v isto smer. Smo za to, da bi podprli predloge, ki lahko spodbujajo razvoj storitvenega gospodarstva strani skupnega trga. Vendar Po našem mnenju je ključno, da zagotovimo, da bodo države članice gostiteljice imele vse niti v rokah, zato da bodo poskrbele, da bodo storitve izvajanja v skladu z določenimi standardi. Običajno se standardi med državami članicami razlikujejo in ne želimo si videti dirke do dna, kar zadeva standarde na področju storitev. V predlogu je kar nekaj pomislekov. Naprimer, načelo implicitnega dogovora. To pomeni, da lahko nekdo uloži vlogo za e-izkaznico in potem to izkaznico dobi, če se država ne odzove v določenem časovnem roku. Ni nam všeč, da ni roka trajanja za te e-izkaznice, prav tako pa ni ustreznega nadzora nad že enkrat izdanimi izkaznicami. Kar zadeva zavarovalnice, zavarovalnice in podobna podjetja naj bi zagotovila, povzetek ključnih značilnosti zavarovalnih produktov v obliki certifikata. Naše vprašanje je, ali je to praktično izvedljivo, ali je sploh mogoče imeti tak enoten format na področju zavarovalnih dokumentov in vprašanje je tudi, ali to zagotovi dodano vrednost, glede na to, da obstajajo trenutno na skupnem trgu ovire. Zato bomo vložili predlog spremembe v smeri zavrnitve predloga, kakor je predlagal poročevalec Mišar pa se že veseli dela z drugimi poročevalci v senci v zvezi s tem. Hvala. Hvala. Nihče drug ni zaprosil za besedo. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospa Beres, izvolite. Hvala, predsednik. Sveda bi rada pozdravila ne, ne, gospoda poročevalca. No, ne vem, če je gospod Matičelo tukaj, eh, mislim, da ga ne več, ampak to, kar je povedal, je bilo pomembno. Namreč naš odbor mora pripraviti mnenja o tej temi. Eh, tudi v odboru smo se o tem že pohvali, pa tudi v svetu so se o tem pohvali. Namreč ta predlog ima neposreden učinek na zvrvanje. Torej, sedaj sploh ne bi šla na fiskalno področje um, naš odbor mislim, da mora to skrbno spremljati, torej ustrezen fiskalni sistem je treba izbrati um, za takšne v bistvu lažne napotitve, kajti za to gre. Predlog komisije prinaša ravno to. Kar se pa tiče zavarovanja, uh, moramo biti zelo, zelo jasni in tako, da bodo vsi razumeli, kaj želim povedati. Namreč, od prve direktive za notranji trg smo na področju zavarovanja sprejeli odločitev, da bomo šli po poti usklajevanja. In tukaj v bistvu prizna, želijo, da priznamo sistem medsebojnega priznavanja. Čeprav vidimo, da sploh ni nobene konvergence določb na splošno, no, ni nobenega nadzora in tako dalje. Skratka, obstaja vrzel, tudi naš odbor mislim, da mora to spremljati. In zato mislim, da to, kar pravi naš pračevalec, je zelo smiselno, torej predvsem glede pristojnosti našega odbora. Hvala. Hvala lepa. Ani Sander. Niče drug ni zaprosil za besedo. Če želi še kdo besedo, lepo prosim, da mi to poveste. Euh, Hvala, predsednik. Torej, slišali smo določene kritike. Uh, tudi na moj račun zvezd s tem predlogom. Sveda ta predlog eh, vzbuja veliko dvomov in pa kritik. Nekatere teme so medili že drugi, torej zvarvanje, potem eh, tiha privolitev, potem eh, neomejeni roki. Vse to so problematične točke. V številnih državah članicah menijo, da je evropska izkaznica zelo neposrečena ideja. In tukaj bi res rada pozdravila to, kar je povedal predpročevalec. Hvala. Hvala lepa. Če nihče drug ne želi besede, prosim gospoda Ludviksona, da poda sklep v dveh minutah. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da bom še hitrejši. Največ dve minuti si bom vzel. Jasno je, da gre za zapleteno vprašanje. Prav tako imam izkušnje s področja sindikatov in tako naprej, zato vem, da je to zapletena tema. Hvala vsem kolegicam in kolegom za njihove komentarje. Seveda bom poskušal izhajati iz teh komentarjev in zadeve obravnavati še bolj podrobno. Ampak prav nobenega dvoma ni o tem, da številni predlog komisije ocenjujejo podobno. Povedal sem že, da sem pripravljen na razpravo in. Vse poročevalce v senci bom povabil na še eno sejo, da bomo govorili o tem, kako bi lahko dosegli kar največ napredka pri tem dosjeju. Veliko je kritike, ampak številni so tudi že povedali, da bi nekatere točke morali opredeliti drugače in seveda to bomo tudi storili. Jasno je, da po eni strani izhajam iz tega, da bi morali zavrniti predlog komisije, vendar po drugi strani bi vseeno bilo smiselno imeti razpravo na to temo, zato da vidimo, ali bi morda lahko zadevo izboljšali v obliki predlogov sprememb. Storil bom vse, kar lahko, zato da na koncu pridemo do rezultata, ki ga bodo na koncu podprli vsi. Hvala. Hvala vsem poročevalcem v senci in poslancem, ki so sodelovali pri razpravi. 16. oktober smo, 19. oktober je rok za vložitev predlogov sprememb, 9. novembra bomo govorili o predlogih sprememb, 4. decembra pa bomo glasovali v odboru Ekon. Hvala gospodu Ludviksonu za povabilo. da bi skupaj z drugimi poročevalci v senci poiskali rešitev. Zdaj bomo pa prekinili, nadaljujemo čez 15 minut z naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala. Dear colleagues, uh, let me reopen our... Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Govorili bomo o šesti točki, okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Osnutek poročila smo dobili septembra, uložila sta ga soporočevalca in uloženih je bilo 218 predlogov sprememb. poročilo vključuje različne scenarije, boljšo zaščito organa v primeru prehoda iz rešitve na prestrukturiranje in poskusiti, poskusiti seveda želimo, da bi preprečili porabo davkoplačevalskega denarja. Zagotoviti želimo možnost kompenzacije tudi pri sanaciji in svet še ni sprejel svojega splošnega pristopa, zato smo mi najdlje. Kane Swinburne, poročevalka v senci ZKR, je še odsotna, ampak z nami je drugi soporočevalec, gospod Weizsäcker iz vrst socialistov in besedo dobite za pet minut. Izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Kej je odsotna, ampak vseeno želim povedati, da se ji zahvaljujem, ne glede na to, da je odsotna, morda bi lahko kdo to posredoval. Morda bi na začetku lahko kdo menil, da je par kjer eden prihaja iz vrst socialistov, drugi pa iz EKR nekoliko nenavaden, ampak povedati vam moram, da sva sodelovala zelo dobro in poskusila sva tudi doseči čim boljše rezultate. Nekoliko se nam je modilo in poskusila sva tudi vključiti čim bolj tudi poročevalce v senci. Povedati pa moram, da se veselim njihovih predlogov sprememb. To je zelo produktivno partnerstvo, ampak seveda se nisva strinjali o vsem. Zato mislim, da bova vložila nekaj predlogov sprememb, seveda pa to ne pomeni, da delo, ki smo ga opravila, ni dobro. Pri skupnem delu sva delala skupaj. Kaj lepo te je videti. Hvala ti. Saj sem se ti že zahvalil, ko te ni bilo v dvorani, ampak res je lepo sodelovati s teboj. Dobro. Mislim, da sva imela skupni cilj in sicer okrepiti sva želela dagoplačevalce in to na verodostojen način, ne samo teoretično. Po drugi strani pa sva želela poskrbeti, da se zagotovi sistemska stabilnost. Obenem pa smo želela okrepiti z to, da bi zagotovili stabilnost pri centralnih nasprotnih strankah, tako Hiksante kot tudi v času morebitne krize. Kako sva poskusila poskrbeti za boljšo sanacijo, kar zadeva spodbude, Mislim, da je najbolj pomembno to, da sva želela, da bi načrti za sanacijo bili bolj obvezujoči. Tudi predlog komisije, mimo grede, je bil odlična podlaga za delo, seveda sva ga poskusila nekoliko izboljšati. In menila sva, da bi bilo smiselno, da če želi centralna nasprotna stranka odstopiti od svojega sanacijskega načrta, morajo obvestiti pristojni organ. Pa ne samo to, v tem primeru bi morali pristojni organ prostiti tudi za dovoljenje. Organiziramo potem lahko vse skupaj seveda tako, da je mogoče odobritev dati hitro ali pa jo tudi zavrniti, ampak potem gre seveda bolj za organizacijo pristojnega organa. Dobro. Želela sva torej poskrbeti, da bi zadeva bila bolj obvezujoča. In drugič, zdelo se nam je tudi zelo pomembno, da zagotovimo ustrezno zmožnost za absorpcijo izgub, kar zadeva sanacijo. Tukaj sva se soočala z nekaj težkimi izbirami, torej katere instrumente bi lahko tukaj uporabili. In mislim, da sva našla dober kompromis. In tretjič gre za nadomestila. Predlagala sva, da bi v okviru reševanja zagotovili nadomestila, če ta centralna nasprotna stranka preživi. Na to lahko gledamo z vidika poštenosti, ampak jaz raje na to gledam z vidika skupnega interesa, da torej poskrbimo, da torej CNSI člani in stranke vsi poskušajo poskrbeti, da reševanje uspe. Zato mislim, da bi morali imeti nadomestila, s tem bomo kliriške člane in tudi stranke spodbudili k temu, da bodo sodelovali, prav tako bi pa bi morali iti še dlje, zato ker želimo preprečiti tako imenovane zombijevske CNS-je, kajti ni jasno, ali bi v nasprotnem primeru delničari CNS imeli sploh interes, da ta CNS preživi. Zato smo pripravili dober kompromis, kar zadeva krepitev spodbud. In še nekaj. V upravnem besedilu smo želeli izpostaviti, da v času reševanja delničari ne morejo izuzeti zmožnost ali zmogljivost absorpcije izgub iz SNP-ja. S tem bi si ukrepili bonuse ali dividende. Gledano v celoti, lahko rečem, da smo poskusili fazi reševanja dati več strukture. Nismo poskušala predpisati vsega, kaj te centralnih nasprotnih strank poznamo več vrst, vendar mislim, da smo uspela zadeti pravo ravnotežje zato da bi omejili število možnih načrtov reševanja, brez tega, da bi preveč otežili delo centralnim nasprotnim strankam, seveda pa smo upoštevali tudi njihove načine delovanja. Dobro. Če pridemo na zadnjo fazo, javni organ, ki zadeva reševanje, se lahko posveča dvojemu najbrž kar zadeva stabilnost, drugič pa potem zaščita davkoplačevalcev. Zato smo okrepili tudi pravna varovala. Težje bodo akteri zasebnega sektorja izpodbijali odločitve javnega organa. Prav tako smo spremenili načelo, da morajo kreditori biti zadnji tisti, ki bodo utrpeli izgubo. Treba je upoštevati tudi vrednost kontinuitete in to so nekatere od ključnih sprememb, ki smo jih uvedli. Vem, da sem že predolg, vendar po mojem mnenju imamo na voljo časa dovolj. Zato se želim oglasiti še v zvezi z nečim. Namreč, kar zadeva celotno arhitekturo za emir. V prihodnosti nas čaka kar nekaj dosjejev. Skupaj z Emirjem bomo izvedli tudi revizijo EZE. V trenutnih okoliščinah in glede na Brexit mislim, da bi morali storiti naslednje. Tretja največja banka na Malti je v okviru enotnega nadzora, zato ker pristop kolegija regulatorjev ne deluje v tem primeru. Po drugi strani pa enak pristop uporabljamo za globalne behemote, kot so centralne nasprotne stranke. Zato mislim, da bi morali narediti korak naprej. Mislim, da bi morali oblikovati neke vrste enotni okvir za nadzor in reševanje. Trenutni dogovor je nekoliko naiven. Vem, zakaj je treba vključiti ECB in po mojem je to treba tudi storiti. Kompleksnost eh, ustroja pa bo zato še večja. Ne vem, kako bo to delovalo v času krize, naprimer. Poleg tega pa ne vem, kako bo vse skupaj delovalo v zvezi s tretjimi državami, kajti tam želimo delovati kot nek vrste enotni nadzornik, kar zadeva ekstra teritorijalni nadzor. To je neke vrste potemkinova vas. Skrivamo se v strojnici svoje regulative, na, na zven pa se kažemo kot nekaj drugega. Seveda obravnavati pa ne smemo samo nadzora, obravnavati je treba tudi sanacijo in reševanje, pa tudi obravnavati moramo enotni organ v zvezi s tem. Ampak Kot pri bančni uniji se moramo tudi tu vprašati, kakšna bo fiskalna zmogljivost, če jo bomo imeli za to, da bomo te probleme reševali. Težko si je predstavljati, da bodo države članice tolerirale enotni organ za reševanje, potem pa, če bo treba, bodo morale plačevati račune. Mislim, da bo to težko. To je eden mojih predlogov sprememb. Zato bom namreč predlagal, da oblikujemo enotni sklad za reševanje za CNS-je, ne zato, ker je to najboljša možna rešitev, ampak zato, ker je to predpogoj za to, kar je po mojem mnenju nujno. Namreč prejiti moramo na enotno arhitekturo za reševanje in sanacijo. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj pa Kej, druga požakočevalka. Nažalost je nekoliko zamudila. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala Jakobu, da me je tako dobro nadomeščal. Morala sem teči iz drugega konca stavbice, ne sem imela čas, da se oddahnem. Hvala lepa za sodelovanje, za delo, ki smo ga upravila v zadnjih nekaj mesecih. Nikoli prej nisem bila soporočevalka. Uh, In pravzaprav ta vloga ni bila tako stresna, kot sem pričakovala in to ravno zaradi tvojega načina sodelovanja. Že od začetka sva razumela, ki se najni mneni razhajajo. Mislim, da imamo dober, in učinkovit okvir za sisteme reševanja, za vse elemente na trgu. Um, to bi pravzaprav že zdavne morali zastaviti v pravni okvir, gre za zadnji element, ki bo zagotovil, da bo klinik tako stabilen in predvidljiv, kot so predvideli um, člani G20 na srečanju v Pittsburghu leta 2009. To je zelo tehnično poročilo, s katerim ne smemo uh, odlašati in ne smemo uh, ga mm, preveč vezati na politična poročila, uh, ki jih pravk kar pripravljamo v zvezi z klirikom v zvezi s tem. Mortalizacija tvegan pomeni, eh, da bo klinik postal res globalni inštrument. To poročilo izpolnjuje zahta, zahteve eh, FSB-ja. Ehm, tako ko gre za načrtovanje reševanja, ko gre za izvajanje mehanizma reševanja, tukaj potrebujemo pravno gotovost in pa preglednost. S tem poročilom skušamo oboje okrepiti, tako da bojo vsi akteri centralnih nasprotnih strank, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo, lahko uh, imeli zagotovljeno pravično obravnavo v vseh fazah. Uh, bistvenega pomena je zaščita vrsta naložbenikov. Eh, vsi eh, akteri se morajo najprej zavezati odpornosti CNS. V primeru katastrofe želimo tukaj zagotoviti, da bomo izrabili da bomo na primeren način uporabili orodja, ki so na voljo. Prav tako moramo tukaj predvideti tudi nekaj fleksibilnosti, ampak v poročilu, ki je pred vami, eh, uvajamo številne eh, varovalke, predvsem za potrošnike. Ehm, recimo pri krajanju dobičkov je. Um, dovoljeno šele po določenih ukrepih in njihovi neučinkovitosti. Uh, Eh, potem eh, jasno imamo tudi eh, določene sprožilce za prehod od sanacije do reševanja. No, kompleksnost teh infrastruktur pa vseeno kaže na to, da je tukaj mehanizem reševanja bolj učinkovit. Eh, torej med sanacijo in reševanjem moramo zagotoviti neko kontinuiteto. Eh, prav tako lahko prej sprožimo mehanizem reševanja, če se zdi eh, udeleženim stranem, da mehanizem sanacije ne bo učinkovit nas združujejo različne interese in tam, kjer je to možno, moramo dopustiti, da upoštevamo vse te interese. V primeru moten na trgu pa skušamo zagotoviti, da obstaja jasna hierarhija eh, v skladu, s katero se sprejemajo odločitve. Eh, prav tako moramo um, razlikovati med eh, situacijo plačilno, plačilne zmogljivosti in nezmogljivosti. Uh, No, eh, ne strinjava pa se v pri načelu eh, noben upnik ne sme biti na slabšem položaju. Eh, ta predlog mora biti takšen, da bo zdržal tudi pred sodiščem. Organ reševanja mora jasno upoštevati to načelo, tako da bodo lahko se učinkovito odzvali. Eh, skratka, to poročilo ponuja natančna določila glede mehanizma reševanja in sanacije, predstavlja varovalke za, za kliniške hiše in njihove stranke in uh, Upam, da se boste strinjali, da gre za obsežen odziv na predlog komisije, ki je že tako ali tako dober. Veselim se nadaljnega dela za poročevalci v senci, da bomo lahko vse skupaj še izboljšali. Hvala lepa, Kej, mislim, da si si zelo hitro opomogla. Ja, gre ne nazadnje za pomen dobrega mehanizma sanacije. če ehm, da imamo še nekaj časa na voljo za razpravo, besedo pa lahko damo seveda tudi komisiji. Brian Hayes je prvi nadomešal gospoda Dantana. Hvala lepa. Eh, tukaj nadomeščam Danuto, seveda nisem Danuta, kot lahko vsi vidite. Eh, ja, prej mi ni delal mikrofon. Skratka, Danuta se opravičuje. Opravičuje se obima soporočevalcema. Eh, veseli se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja, zato da bomo lahko prišli do najboljšega možnega rezultata. Pozdravlja ta osnutek poročila, ki predstavlja pomembne izboljšave v primerjavi z eh, predlogom komisije. Komisija predlog komisije sicer tudi bil dobra osnova. E, štiri glavne točke so pomembne za ILS e in sicer najprej dodatna jasnost in predvidljivost v zvezi z e, načrti reševanja in sanacije, Predlog komisije v zvezi s tem ni bil posebno jasen, tako da je ostajalo preveč eh, prostora za CNS, da se oddalijo od teh načrtov reševanja. In veseli smo, da je bil pri tem poročilu ta problem rešen. To bo pomenilo večjo gotovost in pa večjo predvidljivost za stranke in člane. Eh, in soplačevalca sta ta naš predlog od vsega zažitka podpirala. E, potem druga točka. Dodatna preglednost načrtov reševanja. Tukaj se je pojavila vrzel v izvornem besedilu, samo malo je bilo prostora eh, za zagotavljanje preglednosti, eh, torej nismo vključevali strank in članov v načrte reševanja. Preučiti bomo morali, ali eh, obstajajo tukaj še drugi načini za zagotavljanje preglednosti. Pozdravljamo pa splošno usmeritev pri tej točki. Naslednja točka. Omejitev v porabe davkoplačevalskega denarja v kar največji meri. Soporočevalca sta bila tukaj zelo jasna že od vsega začetka, mi smo jih pri tem podpirali in na osnovi naših dosedanjih razprav pričakujemo, da bo celotna mm, ekipa pogajalcev se uspela dogovoriti o tem. Potem še zadnja točka. Dobro, da imamo sedaj uh, boljše razlikovanje med. Uh, scenariji plačilne zmogljivosti in pa plačilne nezmogljivosti, da je tukaj predvidena, predvideno različno sodelovanje eh, oziroma finančna udeležba CNS glede na posamezen scenarij. Ja, tukaj morajo razliki biti. Razlike biti jasno določene v načrtih sanacije in reševanja. Potem pa še nekaj točk, kjer eh, imamo nekoliko pomislekov. Eh, tri področja so takšne in sicer vprašanje novega 28. člena, ki, ukvar, ki se ukvarja za kompenzacijo za izgube članom in pa strankam. Eh, sicer se lahko strinjamo z načelom, ampak imamo dvome glede uh, trenutnega sistema, kako je ta predstavljen v trenutnem poročilu. Nam bi bilo ljubše, če bi tukaj imeli pristop, ki bi temel samo na načelu. Drugo področje se nahaja na uh, No Creditor Worse Off poročilo, uh, eh, od načela, oprostite. Eh, tukaj bi potrebovali še nekaj dodatnih pojas, pojasnil. Mi želimo, da bi pristop bil kar najbližji eh, pristopu, ki ga je določil odbor za finančno stabilnost. Moramo omogočiti odprta vrata za finančne strokovnjake in pa za bolj odprt pristop. Mislim, da bi morali eh, prej. Eh, se posvetiti vsem teoretičnim implikacijam morebitnega mehanizma za nadomestila. Potem še sklad za reševanje. Tukaj imamo velike zadržke. Ehm, če želimo biti tukaj resni, potem ne bomo imeli majhnega sklada. Takoj bomo morali mobilizirati veliko likvidnih sredstev. To bo predstavljalo velik strošek, kajti to bodo sredstva, ki bi jih lahko uporabili tudi za drugačne namene. In pa še eh, nekaj besed o. Eh, o eh, evropskemu pristopu k CNS. Mi si želimo tudi enotnega organa za reševanje, če bo tukaj zagotovljena dovoljšna stopnja zaščite. Uh, No, problem pa je v tem, da nadzorni mehanizem še ni v celoti vzpostavljen in eh, določene posledice bo do izhajale tudi iz Emirja 2. Tako da še ne vemo, kakšen bo tukaj končen rezultat. Ne vemo, ali bi organ. Ne vemo še, kakšen, kakšna bi bila končna oblika tega organa za reševanje. Zato se nam v tem trenutku zdi prezgodaj govoriti o, organu, o enotnem organu za reševanje. Bi pa bila škoda, če bi morali čakati na dokončanje vseh drugih dosijev, zato da bi dobili ta dosije. Tukaj gre za več kot zgolj za institucionalna vprašanja. Zato menim, da bi morali vključiti močno klauzulo o pregledu za nepredolgo časovnico, kjer bi lahko predvideli bodočo institucionalno rešitev za eh, to odprto vprašanje. Na ta način bi zagotovili koherenten končni sistem, ne bi pa v celoti odstranili te ideje. Um, prav tako smo razmislili o celi vrsti drugih predlogov sprememb, eh, s pomočjo katerih bi ti kolegi lahko delovali bolje, ko bo seveda čas zrel za njih. Hvala lepa, gospa Neuvenhuisen. Hvala lepa, tudi sama bi se želela zahvaliti obema soporočevalcama, kot je povedal uh, Jakob van Heis, uh, van uh, Fajseker. Vsi vemo, da uh, tukaj med EKR eh, e in pa e SED ni šlo za poroko iz ljubezni, ampak dogovorjena poroka včasih lahko traja dlje, ker se osredotoča prej na razumnost kot na mm, čustva in za zakonodajno poročilo to ni slabo. Tako da mislim, da je poročilo zelo razumno, zelo dobro. Kot je povedala Kej, Ehm, gre za to, da je bil že osnutek komisije zelo dober, ampak vidva sta ta predlog še izboljšala. Vsi se strinjamo, gledajte, da je ta dosej izredno pomemben. To je bistven element, ki nam še manjka na področju uh, Um, urejanja finančnih trgov. Uh, seveda moramo evropsko zakonodajo v kar največji meri uskladiti tudi z mednarodnimi smernicami, kajti vemo, da je um, clearing pač uh, sam po sebi čezmejne narave. Uh, poročilo gre torej v pravo smer. Strinjam se tudi s tem, kar je rekel Brian Hayes v imenu Danute Hübner, v nekaterih delih bomo morali besedilo še izboljšati. Eh, Spregovorila ja bom o teh treh delih, ampak še prej nekaj besed o eh, enotnem skladu za reševanje, o tem je govoril Jakob. Eh, moram reči, da mi ne bi želeli, da bi to bilo vključeno v ta dosije. Želimo, da bi ta dosije ostal tehničen, jasen. Eh, ostati mora razumen. Če se bomo tukaj začeli spuščati v politične razprave v zvezi s tem, potem se mi zdi bolje, če bi to opravili v okviru pregleda Emirja ali pa v okviru pregleda ESA. E um, ne pa pri tem dosijo, kajti potem bi lahko prihajalo do dodatnih zamud. Uh, in to bi bilo slabo. Najprej izgube v primeru scenarija, um, uh, kjer ne bi prišlo do plačilne nesmogljivosti, uh, poročilo uh, poročevalci predlagajo, da bi to potem dodelili CNS in pa strankam. Uh, uh, ja, uh, tukaj moramo predvideti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti, zato da lahko poštevamo razlike med uh, centralnimi in nasprotnimi strankami. Tako da tukaj gre za uh, to, mm, da bo tukaj težko doseči idealno ravnotežje. Uh, Eh, z veseljem pa se bomo o tem še pogovorili na sestankih poročevalcev v Senci. Prvi bo potekal jutri. Drugič, morali bi se natančno ogledati definicijo, ki sem jo prej omenila. Eh, torej gre za načelo, noben upnik ne sme biti na slabšem položaju. Vsi se strinjamo z tem načelom, ampak spet se tukaj eh, problem skriva v podrobnostih. Definicija, ki bi bila preoska, bi lahko omejila um, možnosti organa za reševanje. Če bi imeli preširoko definicijo, pa bi težko izračunali te izgube v eh, določenem trenutku in težko bi pripisali del, uh, delež um, krivde centralnim strankam ali pa uh, uh, drugim stranjem. Potem eh, še nekaj, če bi tukaj omenjali javna sredstva kot vir eh, sklada za reševanje, bi to lahko bilo politično gledano zelo problematično, tako da morda bolje, da vse to izpustimo iz dosija. Eh, naj povem, da nasplošno poročilo pozdravljam in da se veselim nadaljnega sodelovanja z soporočevalcama.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 Ja, eh, jasno je, da tukaj eh, govorimo o institucijah, ki vodijo gospodarstvo v neko smer, ki je popolnoma na, v nasprotju z našimi eh, predstavami. Ja, in ravno pri teh centralnih nasprotnih strankah gre za to, da so te namenjene predvsem financiranju gospodarstva. Um, če želimo stabilnost cen za akterje na trgu, je to sicer pomembno, ampak tukaj gre predvsem za nasprotnost. Tem predlogom ustvarjamo nestabilnost. Te centralne nasprotne stranke so bile ustanovljene z namenom spodbujanja učinkovitosti, ampak sedaj se dogaja ravno nasprotno te centralne nasprotne stranke sedaj vodijo no, nestabilnosti, uh, nastajajo preveliki konglomerati, ki so potem preveliki za to, da bi lahko bankrotirali. Eh, mi želimo zmanjšati tveganja, ampak edini način Zato pa je, da ustvarjamo gospodarstvo obsega in s tem ustvarjamo spet nova tveganja. Torej, naša skupina se z eh, takšno filozofijo ne more identificirati, ampak znotraj tega že razumemo, da je treba nekako regulirati te centralne nasprotne stranke, zato podpiramo nekatere izmed rešitev, ki, predlaga, ki so tukaj predlagane. Jasno je, da če postane takšna centralna nasprotna stranka, torej obstaja samo malo tvegan za to, da bi takšna CNS postala nesolventna, ampak če pa se to zgodi, moramo že Eh, tukaj predvideti določene ukrepe. In takšne ukrepe tukaj podpiramo. Recimo eh, vprašanje zmanjševanja zapletenosti tega mehanizma ali pa vprašanje urejanja oziroma eh, upravljanja teh centralnih nasprotnih strank. Mi bi si želeli iti še dlje, nam bi se zdelo smiselno, če bi s pomočjo tega sistema upravljanja skušali omejiti obseg premoženja, lahko, s katerim lahko upravljajo centralne nasprotne stranke. S tem bi uh, zmanjšali obseg uh, tudi tveganega premoženja in na ta način bi tudi omejili uh, nihanja na trgu in nestabilnost. Tukaj bi naj dosegali ravnoteže med pravili in postopki, ampak istočasno naj bi predvideli tudi določeno stopnjo fleksibilnosti za nadzorne organe, tako da bodo ti lahko potem eh, posegali v takšne situacije. Nam se takšno ravnoteže vsekakor zdi pomembno, zato predloge z izistem podpiramo. Še enkrat poudarjamo, kako pomembno je to, da so gospodarski subjekti, ki tukaj sodelujejo, prevzamejo morebitne izgube, ki izhajajo iz CNS. Na ta način lahko zaščitimo davkoplačevalce, to je zelo pomembno. Potem pa še vprašanje. Sklada za reševanje Eh, tudi ta se nam zdi potreben, tukaj ni nobenega dvoma. Naj zaključim. Istočasno smo vendarle nekoliko skeptični. Po našem mnenju sploh ni nobene potrebe potem, da bi imeli to vrsten sistem. Bole bi bilo, če bi imeli neko, nek javni nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami. In potem mm, se tukaj še zastavlja vprašanje enotnega sklada in za reševanje in sanacijo bank. Jasno postaja, da to ni dovolj, ta mehanizem ni dovoljšen, potrebovali bi močnejše nadzorne strukture, zato da bi to bilo bolj kredibilno. No, ampak eh, to bi spet povzročilo mm, dodatna tveganja. Eh, skratka, situacija je takšna, kot je in sedaj moramo imeti določene ukrepe, zato da bomo lahko vsaj uh, nadzorovali uh, delovanje teh mehanizmov, tako da na koncu tvega ne bodo prevzemali davkoplačevalci. Hvala lepa, predsednica. Well, I'm not going to make any comment on the relationship between our. Gospa Kato, imenu zelenih. Um, no, so I'd, I'd start by saying that overall. Nasplošno menimo, da predlogi sprememb poročevalca izboljšujejo predlog komisije. Pozdravljamo načelo, da bi morali izgubiti nakupe porazdeliti sorazmerno z eh, tveganji, prav tako pozdravljamo razlikovanje med uh, scenariji plačilnosti in neplačilnosti. Eh, potem tudi ta kaskadni princip pri izgubah bi moral postati bolj jasen, zato da bi lahko tudi jasne razlikovali med mehanizmom sanacije in reševanja. Um, bolj bi tudi povdarjali dejstvo, da tukaj ne moremo za reševanje uporabljati javnih sredstev in pa še nekaj. Um, pozdravljamo tudi možnost uh, reševanja v tistih primerih, ker je že bilo gotovljeno, da uh, v da bo treba eh, pri eh, CNS uporabiti mehanizem reševanja. Um, no, uh, bi pa povdarili tudi to, da morajo klinički člani imeti možnost, um, večjo možnost nadzora. Uh, pa še to načelo plačilnosti in neplačilnosti bi morali uskladiti z eh, predlogom spremembe 83. Um, ehm, Predloge spremembe skupine zelenih se bodo osredotočili na določene ključne točke, najprej usmerjene izjeme za centralne banke in pa druge vladne institucije eh, v primeru Belinov, potem eh, sistem eh, stresnih testov za CNS v okviru ESME, potem možnost. Um, Mm, prilagajanja mehanizmov reševanja, eh, seveda v skladu z eh, določenimi tehničnimi standardi in kriteriji. In pa ne nazadnje, želeli bi uvesti tudi zahtevo, da morajo CNS eh, uporabljati tehnologijo, ki so v skladi z njihovimi ocenami v sredstvih v stresnih testih, tako da bodo lahko uh, jasno poročale o možnih izgubah, izgubam svojim strankam in pa drugim članom. Hvala lepa. Preden začenjamo s postopkom CatchDI, pa dajemo besedo še predstavniku komisije. Želite kaj dodati? Um, hvala, tri komentarje imam. Kot prvo, smo zelo veseli, da je bil izdan ta zakonodajni predlog, In lepo je, ko slišimo, da parlament misli, da je to dobra podlaga za naprej. Potem kot drugo, tukaj so bili predlagani različni predlogi sprememb in mislim, da ni kakšnih večjih težav, niti za nas, mi bi lahko priporočili svetu, da začne za spravo ravno na tej podlagi. Vsi ti predlogi so izboljšave k začetnemu predlogu komisije. In pozdravljamo. Torej, sklop teh predlogov spremen proračunov, um, torej bolj zvezujoči načrti okrevanja, potem večja absorpcijska zmogljivost, potem to, da nekdo prevzame odgovornost, uh, torej um, enkrat za neplačilo, potem trikrat um, sicer. Bomo videli, kako se bo to obravnavalo v uh, postopku hude obremenitve. Potem naprej uh, kompensacija in okrevanje, ne pa resolucija. Mislim, da je to smiselno. Potem naprej brez omejitev za mehanizme za sanacijo, potem brez dividend, brez bonusov, tudi to je dober predlog k predlogu komisije, potem fleksibilnost, da gremo k okrivanju na resolucijo, tudi to je smiselno potem um, tudi naprej smiselne predloge, naprimer zaščita davkoplačevalcev. Torej vse to, lahko rečem, je zelo dobra podlaga za naprej. Še kot zadnje, pa to, kar. Um, smo slišali glede resolucije. Namenim to, da v oceni učinka komisije smo to pročili in prejšnjega novembra se komisija ni odločila za to možnost. Že imamo v bistvu en sklad za resolucijo za kliniške člane, 44 milijard prispeva k temu skladu za banke. Potem, kot drugo oceni učinka, smo gotovili, da klinički člani že prispevajo k resolucijo um, skladen za nesolventnost um, centralno sprotnih strank. Torej, čeprav razumem sedaj pročalce, uh, naj bi imeli še tretji sklad, v katerega bi prispevali kliniški člane. Zato naj tukaj menim oceno učinka. Ampak razumem um, torej to, kar pravite so pročalce, oziroma kar pravijo tudi drugi pročalce v senci, namreč, da to ni izolirana zamisel. Torej, soporočevalce predlagate, da se o tem pogovorimo v parlamentu in sicer. In po našem mnenju tukaj predvsem gre za fiskalno odgovornost. Zato torej pozdravljamo takšno razpravo v tej smeri, eh, kot ste predlagala soproočevalca. Potem zaporedje je po našem mnenju zelo pomembno, kajti sklad je posledica tistega, kar spreme mehanizem za enotno rešitev in ta je posledica tega, da imamo Evropski nadzorni organ, Zato po našem ne moramo začeti na začetku, potem se moramo mora dogovoriti o enotnem nadzoru in potem gremo na enotno reševanje in potem enotno financiranje, po korakih zaporedno. Pozdravljam pa to, da se pročevalca sta omenila to kot pomembno vprašanje, torej da je pomembna fiskalna odgovornost. In potem se moramo tukaj pogovoriti o tem, kaj um, moramo pronati najprej in potem naprej. To je vse z naše strani. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospa Brez. No, ne vem, uh, kaj je tukaj najboljša kombinacija. Bomo videli, kaj bo šlo na gole skozi, ampak hvala vsem poročevalcem in soporočevalcem uh, ter poročevalcem v senci za ta predlog. Bi pa omenila še par pomislekov z moje strani. Kot prvo, ta predlog potrebujemo in je tukaj na mizi pred nami je tukaj, eh, torej, predvsem ker eh, smo morali gotoviti, kako smo eh, reševali finančno krizo po letu 2008, to je prinašalo določene posledice za centralne sprotne stranke. Celotna mednarodna skupnost je dejala, da so bili ti problemi vedno bolj sistematični in da so te centralne nasprotne stranke vedno večje, celo večji sedaj njihov obseg kot pa prej. Uh, Torej, sedaj smo v dokaj mirnem času na finančnih trgih in sedaj je gotovo to odlična priložnost, da nekaj naredimo, da urgentno nekaj storimo, torej da obravnamo <laughs> sistemska tvegana, ki jih prenaša centralna sprotne stranke. In prav zato mislim, da se danes pogovarjamo o tem. No, vse je nekako povezano. Treba poiskati pravo ravnoteže. In tukaj, ne vem, nekateri želijo kar naenkrat potegniti vse in razrešiti vse naenkrat. Um, ne vem. Tukaj imamo pred seboj veliko predlogov, ampak mislim, da um, ne moramo kar vsega med seboj povezati. Potem, ne vem, bomo tukaj imeli različne retorike o delitvi bremena, delitvi tveganja in potem bomo vse blokirali. Tukaj imamo zelo konkreten predlog, en predlog. Kaj torej storiti za to področje? Torej, kako zmanjšati tveganja iz um, teh CCS-jev, potem naprej reševanje CCS-jev in pa sanacija. To je pomenilo, to je trenutna situacija in moramo tako gledati um, to v trenutnem kontekstu. Bomo videli, kako potem naprej lahko to še revidiramo, ampak če bomo sedaj počakali na vse, torej ne vem, na celo institucionalno strukturo, na nadzor finančnih trgov, če bomo čakali na novo obdobje in šele potem nazaj prišli na to vprašanje, bo to problem. Tukaj gre za zelo specifično težavo. Torej, kako obravnavati um, CLS-je in pa CNS-je in pa um, to sanacijo. Mislim, da tukaj ne smemo preveč tvegati. Potem naprej. Ravnoteže med uh, okrivanjem in pa resolucijo, reševanjem. Mislim, da ne bi se pomenilo pročevalcev predvsem najprej osredotočili na okrivanje, potem pa bi šli na reševanje torej morda je bolje, da gremo po tej poti. Tukaj smo videli številne predloge sprememb in se mi zdi, da lahko to razložimo takole. S tem predlogom bi dali spodbudo za akterje, da gredo po poti reševanja. Torej, ali je to možnost, ali pa bomo dejansko dejali, da bodo akterji bolj odgovorni um, v fazi um, okrevanja oziroma izterjave. Uh, Potem še nekaj glede sklada za reševanje. O tem sem se pogovarjala s kolegom Vačekom in moram reči, da se je razprava komajda začela. Sedaj bomo slišali še druge predloge sprememb. Ampak gledajte, sorazmernost, naprimer, pri takšnem skladu je pomembno vprašanje. Komisija bi tukaj lahko bila bolj eh, konkretna. Ampak kaj slišim tukaj? Če želimo imeti sklad za reševanje, ki bo vredostojen, potem bi šlo za, ne vem, um, 500 milijard evrov, približno kaj takšnega, bi bilo vredostone. Torej, moramo vedeti, o čem točno govorimo. Moramo biti čim bolj konkretni in učinkoviti. Um, torej, kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Morda se lahko zgodi, da um, torej, sklad ne bo več uh, deloval. Seveda si tega nišče ne želi. Potem akteri. Veliko se govori o bankah. No, ampak gledajte, tukaj gre za kompenzacije, ne gre samo za banke. Potem so tukaj druge operacije, torej ne samo te institucije. In mislim, da moramo misliti na, š, na vse to. Kajti, če ne, mislim, da ne bomo poštevali vseh tvegan. Pa še nekaj, gotovo ne boste presenečeni, če rečem tole. Prejšnji teden smo bili v Washingtonu in upravitelji premoženja um, so dejali soglasno, da je to zelo pomembno vprašanje ampak nekaj gotovo, torej upravitelji premoženja ne želijo prispevati k eh, reševanju centralno nasprotnih strank. Tudi to smo slišali. Hvala. Hvala. Nihče več se ni priglasil k besedi. Oprosti razpravi. Ali pač? Ne. V redu, potem pa ponovno um, se opraševalcem najprej Kej. Okay torej v obratnem vrstnem redu kot pa prej. Torej, najprej K. Okay. Hvala, bom kratka. Torej, SND in pa EKR smo tukaj sodelovali, torej na začetku smo bili na nasprotnih bregovih in potem smo še nekako bolj um, posredni poti. Tudi drugi so se pridružili, zato mislim, da bomo lahko prišli do dogovora. Upam, da bo to ostal tehnični dosje. Uh, No, sedaj smo šli kar v sklad reševanja in pa v enotega nadzornika. No, gledajte, um, to bo vključeno v predloge sprememb, tega nismo vključili v začetek. Z zakaj? Ker se o tem nismo na začetku strinjali. To, kar pravi Jakob, je res. Torej, tretja največja malteška banka je vključena v sklad reševanja, ampak um, torej, um, nekateri nekatere sistemske banke, CNS pa niso bili vključeni. Torej, zakaj je bila vključena ta tretja malteška banka? Uh, želeli so prekiniti povezavo med nacionalno vlado in pa neposrednim vplivanjem na nacionalni sektor. Um, to sploh ni bilo povezano z tem, kako sistemska določena banka. Torej, to, kar se je zgodilo, ni odraz tega, um, kako je delal kolegi nadzorniko. Pri CNS-ih mislim, da odkar je bil Emir, uh, vzpostavljen leta 2015, um, ehm, mislim, da je to področje zelo dobro delovalo. Zato sedaj moramo to priznati na globalni ravni, se je marsikaj že zgodilo v okviru kolegija nadzornikov. Torej, to je treba vedno upoštevati. Ko govorimo o CNS-jih, je treba vedeti, da je bil emir zlati standard in tukaj smo uh, na drugačen način začeli razmišljati o tveganjih pri CNS-jih in ta model, reševanja je nekaj novega. Pred finančno krizo nismo imeli takšnega modela. To moramo torej vedno poštevati. In mislim, da če bomo lahko ločevali uh, vse to med seboj, če bomo torej imeli na eni strani tehnične dosje, na drugi strani politične dosje, potem bo to gotovo dobro. Torej, to ločevanje je smiselno. Kajti čim prej, ko dobimo um, tukaj te predloge za reševanje, za okrivanje, za sanacijo, bolje bo za vse. Kajti potem bomo spodbudili vse, da se odgovorno uh, vedejo in pa da že vnaprej, naprimer, prispevajo ta kaskadni učinek. Torej, bolje, da se vnaprej to eh, preprečuje, kot pa da se potem opravlja kurativa. Glede, ne, torej, mislim, da um, se nihče ne želi, da bi to na koncu uporabljali in upam, da res ne bo nikoli treba tega uporabiti. Zakaj? Zaradi preventive, um, torej, bi bilo to lahko doseženo. Hvala, sedaj pa Jakob von Weizsäcker. Hvala. Ja, to je bila dobra razprava. Bi pa omenil par pomembnih točk. Najprej Brian. Jaz skoraj večino tega, kar si povedal, se strinjam. Ampak nekje pa pocenjujemo pomen tega vprašanja. Torej, kaj pomeni absorpcijska zmogljivost in pa reševanje sedaj? to je pač del celotnega svežna in se moramo pogovoriti o tem, kaj počnejo centralne banke. Oni v bistvu um, zagotavljajo to likvidnost kot zadnji akter. Nihče ni rekel prvonš, da bi moral kakšen sklad pripraviti teh 500 milijard. Um, nihče tega ni rekel. Ta sklad um, za reševanje mislim, da ne bi bil ustrezen in o tem smo se že večkrat pohvalili, ampak tokrat na tej točki smo slišali o tem, da govorimo o vključevanju centralnih bank. V redu, Če to počnejo, potem tudi govorimo o davkoplačevalcih in njihove vlogi, kajti davkoplačevalci so povezani s centralno banko. Um, preko tega, ali imajo centralne banke dobičke ali pa morda izgube, torej to je povezano z davkoplačevalci. Torej, že sedaj, ko nimamo tega enotnega nadzornika, že sedaj mislim, da moramo govoriti o tej zmanjšanju absorpcijskih zmogljivosti. Mislim, da je prav, da se o tem pogovarjamo. In še enkrat, Kora, se strinjam s tem, kar si povedala, večino tega, ampak vendarle, nekje pa vidim pomisleke. Mislim, da ni pametno, da parlament razlikuje med političnimi elementi in pa racionalnimi elementi. Mislim, da če to rečemo, potem ne bomo ravno um, po, ustrezno uh, upoštevali racionalnosti vseh poslancev. Glede, davkoplačevalci bodo potem spraševali, pa kaj se dogaja tukaj? In potem, kot pravi Miguel, um, mislim, da ni verjetno, da bomo to na koncu uporabili, ampak uh, too big to fail. Glejte, um, če tega ne bi imeli, potem bi si morali izmisliti to za CNS-e. Bolj kot pa za kogarkoli drugega je to relevanten pojem. Torej, sedaj, da govorimo o zmanjšanju absorpcijskih zmogljivosti in pa o razumni zmogljivosti pri absorpciji, pri reševanju, gledajte, ta zmogljivost je vedno smiselna, vedno boš moral nekako uravnotežiti bilanco. Torej, ne vem, lahko sicer um, imaš uravnotežen bilanca, ampak vedno se lahko potem kaj zruši v realnem svetu. Zato mislim, da moramo sedaj govoriti o tej absorpcijski zmogljivosti in to zelo resno. Potem je to, kar pravi Moli. Torej, obremenitveni testi za CNS-je. Uh, sicer Moli ni več tukaj, ampak lahko bi kdo to sporočil. Torej, da bi imeli bolj formaliziran mehanizem za obremenitvene teste za CNS-je. To mislim, da je zelo dobra ideja. Potem Patrick Pearson. Ja, zaporedje je zelo pomembno, s tem se popolnoma strinjam. Tukaj je pomembna politika vsega skupaj, če bi bil političen pristop drugačen, potem mislim, da bi komisija predlagala uh, drugačno zaporedje strani komisije. Morda bi lahko začeli z pregledom in potem bi šli na druge stvari poznaje. Ampak razumem, seveda, vse eh, se ne pritožujem. Um, to je bil pač normalen pristop, tako ste predlagali te dosjeje in tako smo šli naprej. Ampak to še ne pomeni, da moramo logično biti vezani na takšno zaporede, kot ga je predlagala komisija. Mislim, da je čisto legitimno, da se trima drugače. Torej, morda bi lahko drugačne, drugačo, na drugačen način logično povezali te zadeve. To še ne pomeni, da moramo sedaj kar odlagati nekatere dioseje za naprej. In Kejim pa sam mislim, da gotovo eh, ne želiva takšnega zavlačevanja. Hvala. So let me thank. Hvala, Jakob. Torej, hvala lepa vsem, uh, ehm, soporočevalca, poročevalce v senci, komisija. Hvala vsem za te informacije. Potem rok za ložitev predloga sprememb, 25. oktober. Uh, no, razne, če bo kdo želel daljši rok, potem obravnavanje amadmaja bo um, ehm, 20. novembra. Oziroma, kot pravi sekretarjat, najpoznaj do 7. decembra, ekom pa bo glasoval januarja. Torej, sedaj smo končali s šesto točko in sedaj gremo kar tako naprej. Ampak sekretariat mi je prosil, da gremo na točko sedem. Torej, pročevalci senci so bili o tem obveščeni. Torej, sedaj pa okviri preventivnega prestrukturiranja, druga priložnost in ukrepe za povečanje učinkovitosti prestrukturiranja, postopek zaradi insolventnosti in postopek razrešnice. Gospod Šombon iz Alde je tukaj pripravljalec menjena torej Eko želi biti pridruženi uh, odbor, ampak to nam ni uspelo. Ampak vseeno, Ekon je zelo pomemben odbor pred tem zasejo, kajti tudi komisija je predlagala, da je ta predlog del bančnega svežnja. Učinkovit, torej pomen insolventnosti je zelo pomemben tudi za to, kako neplačne obveznosti vplivajo na eh, bilance bank. Uh, Torej, tukaj smo dobili več sto predlogov sprememb um, in poročevalec sedaj predlaga kompromise za več področje. Sedaj pa gremo kar takoj na razpravo. Gospod Šambo, pet minut prosim in potem pet minut za poročevalec v senci in potem še GHDI oziroma um, še prej komisija ter na koncu. Uh, um, upam, da bomo zaključili pravočasno še pred glasovanjem. Torej, gospod Šambon, ste pripravljeni? Ja, hvala. Ja, sem pripravljen še toliko bolj, ker moram potem oditi na glasovanje drugam čez um, pol ure. Upam, da bomo lahko poštevali vaš predlagani čas. Ampak sedaj bom prešel na španščino, uh, da to predstavim. Sponente se la sombra Najprej bi se želel zahvaliti pročevalcem v senci za predloge sprememb, ti močno izboljšajo besedilo komisije. Mislim, da bomo lahko dosegli dobre kompromise in eh, da bomo tako dobili dobro besedilo. Um, skušal sem združiti tiste predloge sprememb, kjer bo možno sprejeti kompromise. Nekateri predloge spremembe pa bodo obravnavani ločeno. Predvsem gre tukaj za um, načela. Tako ne želimo posegati v to, kar dobro deluje, ampak želimo zagotoviti evropski okvir za odpravljanje pravne negotovosti, želimo zagotoviti pravno gotovost po celotni Evropi, želimo zagotoviti uh, učinkovite postopke, drugo možnost in tako naprej. Uh, najprej želim uh, na hitro se vrniti k vprašanju javnih eh, upnikov. Mislim, da bi vključitev javnih upnikov v okvir preventivnega prestrukturiranja prispevala k uh, uspehu tega načrta. Potem, kar se tiče mehanizma zgornjega upravljanja, mislim, da bi morali tukaj pripraviti seznam kazalnikov in da bi morali informacije v zvezi s tem objaviti na spletni strani. Na ta način bomo prispevali k enotnem trgu, na ta način bi torej dobili neke skupne kazalnike. Kar, kar se tiče. Um, um, posameznega organa ali pa administratorja. Eh, države članice bi lahko imenovali eh, takšen organ, v določenih primerjih pa bi lahko eh, bilo tudi tako, kot je predlagala komisija. Potem uh, vprašanje odpusta dolga. Tukaj smo imeli številne različne predloge. Uh, Eh, o tem, o tem smo razpravljali z poročevalci v Senci. Ampak pripričan sem, da nam bo uspelo doseči dogovor. Kar se tiče posledice odpovedi, tukaj me zanima vaše mnenje o dveh vprašanjih. Najprej splošno pravilo, ki določa, da bi prekinili, eh, torej moramo predvideti tudi možnost prekinitve postopka plačilne nesposobnosti. Uh, moramo imeti možnost prekiniti ta postopek, kajti sicer nam ta okvir ne bo, ne bo koristil. Zakaj bi imeli okvir za prestrukturiranje prežadoženosti, če ne predvidevamo takšne prekinitve postopka? Uh, Potem eh, treba je zagotoviti pogodbe o izvajanju, eh, samo na ta način bomo lahko ustrezno, bomo lahko ustrezno izvajali ta okvir. Mislim, da bi države članice tudi morale vzpostaviti ustrezne kategorije upnikov in morale bi vzpostaviti ustrezne, uh, ustrezna pravila, regulacije za uh, uh, upnike in pa za podjetja, tudi za posavična podjetja in pa za majhna in srednja velika podjetja. Eh, potem tudi, ko gre za eh, procese odpisa dolga, moramo zagotoviti določene ukrepe v okviru omogočanja druge možnosti. Komisija tukaj predlaga enoten postopek, to se mi zdi preveč zamudno. Osebno bi predlagal, da bi eh, na različen način obravnavali poslovne dolgove in pa zasebne dolgove posameznika um, ne moremo. Ne moremo posegati v osebno premoženje nekoga zaradi zadolženosti njegovega podjetja. Um, Potem tukaj treba spostaviti tudi ustrezen nadzor za uh, spremljanje izvajanja tega okvira. Um, Potem predvideti je treba tudi določene časovnice, ko gre za uh, postopke prestrukturiranja. Uh, in pa možnosti prestrukturiranja vse te informacije, v zvezi s tem bi morali objaviti tudi na spletni strani. Z vsemi temi predlogi mislim, da bi lahko izboljšali besedilo komisije. Kandelier. Hrato, Fada Kabirel. Komino e LS, prvi poročevalce senci. Zahadi v onderhandlingen beginnen. Hvala. No, tukaj vedno obstaja velika socialna stigma, če je nekdo nesolventen. Težko je začeti po bankrotu, še enkrat znova. 60 odstotkov poslovnežo. Um, ehm, torej, ljudi po takšnem bankrotu izgubi vso vrdostojnost. mislim, da na vsak način treba tem ljudem pomagati. Um, sploh torej, poslovneži, ki um, so delovali v dobri veri in so vredostojni, ti morajo dobiti drugo možnost. Podpora za MSP je, je mislim, da zelo relevantna. Moramo pomagati. Moramo pomagati vsem gospodarskim družbam ne pa da jim kar takoj zamrznemo premoženje. Torej, sedaj pa Fladrija, tukaj iščemo določene ukrepe za to, da bi gotovili, kako pomagati tem podjetnikom, kako bi lahko pomagali uh, tem ljudem, da na novo začnejo in ponovno vzpostavijo nova podjetja. Pogosto se včasih zgodi, da je to prepozno, um, torej, zato moramo to spremeniti, zato potrebujemo sistem zgodnega opozarjanja, tako da bodo poslovneži dobili čim boljše nasvete in to čim prej, že preventivno torej. Mislim, da ne smemo postavljati ovir pred njih. Pri predlogih spremenjen mislim, da bo to zelo pomembno vprašanje. Moramo gotoviti, kako uskladiti različne nacionalne zakonodaje. Mislim, da ne vem, eh, je treba razmisliti o tem, ali lahko to prepustimo nacionalnim organom. No, morda v določenem meri že, ampak na vsak način moramo poskrbeti za to, da poslovneži in vlagatelji eh, lahko sodelujejo brez problemov. No, ampak, um, če nacionalna zakonodaja ni primerna, potem jo je treba prilagoditi. Potem naprej, treba je pripraviti besedilo, ki bo ustrezno uravnoteženo, torej, tako da bomo začetili vse in interese upnikov in interese um, torej, tistih, ki dolguje ta denar. Torej, posilo dajalcev in imalcev. Uh, Mislim pa, da je besedilo šampon zelo dobro, zato je to dobra podlaga za naprej. Hvala lepa sedaj pa gospa Beres v imenu SND. Euh, Gospod Kozolino ni moral priti, torej sem tukaj v njegovem imenu. Torej, ko odbor Ekon uh, daje mnenje za odbor za pravne zadeve, je prav, da razmislimo o vseh teh kompromisih za naprej. In na vsak način moramo poštevati pogoje prestrukturiranja ter pa medsebojno povezanost teh pravil za neplačila. Pri bančnih vprašanjih pogosto vidimo, da se pojavljajo ovire pri teh različnih sistemih neplačevanja in na vsak način moramo doseči čim boljšo rešitev. Kje pa je tukaj največja težava pri tem dosjeju? Seveda moramo iti naprej učinkovito in smotrno. Ta predlog komisije je koristen, ali je to zadosti ali ne. No, to je še vprašanje. Bomo videli. Ampak na vsak način Evropski parlament mora biti čim bolj ambiciozen. In tukaj potem gledamo te predloge sprememb. Gospoda Godolina in poseb drugih kolegov, socialistov in pa drugih. In rada bi podaril še par stvari. Kot prvo, trajanje eden izmed izzivov pri tej zakonodaji je, da zagotovimo to, da v državah članicah so postopki po neplačevanju obveznosti narejeni na takšen način, da je vse zelo pregledno in pa odprto, tako da se omogoči ponovno odpiranje in pa tudi se ustrezno razreši situacije. Ne želimo pretiranega zavlačevanja teh postopkov, ker to bi potem ogrozilo in zaposlene in pogosto tudi upnike in tudi MSP-je, ki so odvisni od večjih podjetij. Potem prestrukturiranje. No, naši um, kolegi SND so uložili veliko predlogov sprememb. Torej, tukaj mislim, da prestrukturiranje in pa odpoved ni eno isto in to je treba ustrezno rešiti. Upam, da bo tudi poročevalec to pošteval. Potem naprej. Uh, zbiranje podatkov. No, tukaj vidimo ta potreben pretok podatkov in informacij. Potem kot zadnje, treba je doseči pravno teže med na eni strani transparentnostjo postopkov in pa na drugi strani tem, kaj se stori lahko za to, da ponastavimo učinkovita pogajanja in jih pospešimo. In mislim, da bi tukaj lahko včasih pomagali um, k večji aktivnosti, spravi pogoje. Potem naprej so tukaj še drugi vidiki glede posvetovanja z delavci pred prestrukturiranjem. No, v prejšnjem mandatu sem bila predsednica odbora Empel in takrat smo zelo skrbno spremljali te zadeve in res prosim torej pročevalca, da upošteva to delo. Eh, Aleksandro Serkas je pred nekaj leti pripravil zelo konkrete predloge za to, kako vse skupaj uskladiti. Torej, na eni strani imamo postopke nesavetosti, potem likvidacijo in tudi uh, sodelovanje vseh zaposlenih. Vse to mislim, da treba poštevati, potem bi lahko prišli do ustreznega kompromisa. Hvala. Thank you very much, Madam Beres. Uh, on... Hvala, gospod Beres. Kaj bo sedaj dobila druga možnost? V imenu IKR, prosim. Hvala, gospod Lin se opravičuje, ker ni mogel priti, zato bom prebrala njegovo izjavo to še ne vključuje predlogov glede kompromisov. Torej, nasplošno, veliko predlogov sprememb odraža zamisli kolegov o nacionalnih sistemih nesolventnosti in restrukturiranja. To torej razumem, prav tako mu je všeč tudi ta belgijski sistem restrukturiranja in nesolventnosti. Ampak tukaj želimo združiti vse, kar je najboljšega. To je treba dati v dosleden sistem tako da bo cel sistem čim bolj učinkovit, smotren in hiter. Nacionalni pravni sistemi so zelo raznoliki in to je treba vedno poštevati. Pa še nekaj, vsak primer restrukturiranja je drugačen in prav zato potrebujemo čim večjo prožnost. Sedaj pa bolj podrobno, gospod Linc bi rad podaril naslednje. Kot prvo, enota postopek za dogove zasebnikov um, to ne sme biti um, odrejeno na državo članice. Člen 321 mora biti ustrezno spremenjen in prav tako um, upam, da bomo poštovali še druge predloge spremenjen po tej smeri. Potem naprej. Ni treba vedno imenovati praktičnega strokovnjaka. Tukaj se strimo s komisijo. Lahko bi člen 5. Um, tretji odstavek pustili nespremenjen. Torej, ne potrebujemo vedno takšnega strokovnjaka, to ni vedno v interesu upnika, niti dožnika. Eh, sploh se včasih pojavi problem, ker je tukaj vključenih več akterjev. Potem naprej, vsi moramo imeti dostop do jasnih informacij. Ehm, Naprimer, če podjetniki želijo začeti na novo ali če zaidejo težave. Zato smo predlagali amadma, da bi države članice sporočile te podatke komisiji na takšen način. Eh, prevajalci pravijo, da um, ste prehitro govorili in da je nemogoče to prevajati. Torej, zato bi sedaj prosil um, gospod, da nekoliko počasni. Torej, ne vem, če začnete par stavkov nazaj, ker res me zanima, kaj želite povedati, eh, kolegica. Drugo ali tretjo točko? Ja, drugo trenovanja praktičnega strokovnjaka. To ne sme biti vedno zavezujoče. Tukaj se strimo s komisijo, torej ta začetni del um, člena 5.3 lahko stane nespremenjen. Takšna zahteva ni vedno nujna, niti koristna ali pa v interesu dožnika. Sploh to velja za jasne primere, ko ni vključenih veliko različnih upnikov. Potem naprej. Pravi, da imajo podjetniki dostop do jasnih informacij če zaidejo težave oziroma če želijo na novo začeti z delom. In zato smo vročili predlog spremembe, da države članice sporočite informacije komisiji, tako da se ponostavi delo komisije in pa da se zmanjša upravno breme za vse, ko se zbirajo podatki za vse države članice. Ehm, kolega Birač je nekaj dodal, torej veseli se sodelovanja pri kompromisih in to jutri zjutraj. Hvala lepa in se pročujem, ker sem bila prej prehitra. Hvala lepa, kaj. Torej, upam, da bo šlo, ker naš poročevalec mora oditi na glasovanje. Ehm, v imenu Guje, gospod Vergas. Ja. Hvala. Tukaj bi nadomeščal kolegico. Bom povedal vse to v par minutah. Naj izpostavim nekaj najbolj ključnih točk. Kot prvo, delavci morajo biti prioriteta pri tej direktivi. Njihove pravice treba vedno poštevati in zaščititi. Prav tako treba ohraniti ustrezen status upnikov. Um, prav tako je treba poskrbeti, da bodo za solventnost odgovorni ustrezni akterji. Potežo nekaj. Na vsak način je treba vedno misliti na delavca, torej to mora biti v središču celotne direktive po vseh pravic, ker ti delavci so um, tukaj um, glavni upniki in so tudi v bistvu glavni del celotne strukture podjetja. Torej, če bo prišlo do prestrukturiranja, je vedno treba govoriti s sindikati, torej z delavci. Vedno je treba te vključiti v različne institucije za reševanje teh vprašanj. Prav tako jim je treba omogočiti prisotnost eh, tudi naprimer v skupščini upnikov. In še nekaj, kar je pomembno. Prvo Lombes želi podariti naslednje. Uh, Delavci so ključen del vsakega podjetja, torej sploh zaradi statusa upnikov in um, drugih stvari. Zato mora biti vedno oni ravno v spredju vsakošnjega dogovora, um, ki bo rezultat teh pogajanj. Hvala. Gospod Rigold, zeleni, vzme uh, vi bo, kaj boste nadomečali. Uh, ja, gospod Rigold, torej, želi povedati naslednje. Bom prebral to izjavo. Pozdravljamo glavne cilje te direktive, torej da se odpravi glavne ovire za čezmerni pretok kapitala, ki uh, prihaja iz teh prestrukturiranj. To je pomemben korak k minimalnim standardom v Evropsko uniji. Pomembno podariti to, da močnejši okvir za nesrovetnost in prestrukturiranje bo zagotovil kontinuiteto vseh operacij dolžnikov To bo tudi potem poskrbilo za ustrezno rožitev, za neplačno obveznost in pa za slaba posojila. Eh, radi bi se zahvali poročevalcu za delo in pa za to, da želi dopolniti predloge komisije. Prav tako pozdravljamo to, da ste upoštevali nekatere naše predloge spomenb v te kompromise iz prejšnjega tedna. Eh, sploh kot prvo, krepitev sistema zgodnega opozarjanja ti kazalniki lahko opozorijo na to, da se, slabi, da se stvari slabo razvijajo v določenem podjetju in potem še naprej. Zbiranje podatkov, tudi to pozdravljamo. Je pa nekaj še drugih stvari, ki niso bile obravnavane. Moramo biti bolj ambiciozni pri tem, kako bomo zaščitili pravice delavcev v nesolventnosti in pa pri postopkih zgodnega prestrukturiranja. Treba je zagotoviti vključujoče postopke. Prav tako je treba zagotoviti pravice delavcev do informiranja, posvetovanja in pa dogovarjanja v vseh fazah postopka. In še delavci morajo biti izuzeti iz um, določenih vrst izvržbe, kajti delavci bodo včasih um, pri, prisiljeni v to, da bodo ostali v pogodbenem razmerju, čeprav tega včasih ne želijo. Uh, in to je potem posegalo v temne pravice svobode pri izbiri poklica in dela. In še direktiva uvaja določene ukrepe harmonizacije, ampak ni to celosten pristop za nesolventnost po Evropski uniji in prav tako ne bo harmoniziran glavni vedik zakonodaje za nesolventnost. Zato je treba pregledati eh, klauzulo za pregled in to je treba vključiti v direktivo. Vemo, da se tukaj pojavljajo številni pravni izzivi um, pri takšnem celostnem pristopu, ampak vendar potrebujemo bolj ambiciozen pristop, tako da bomo zagotovili skupno podlago za harmonizacijo vseh zakonodaj EU za insolventnost. Tako bomo zagotovili um, bolj dosleden pristop na daljši rok in tako bo tudi uh, kapitalski trg, sploh Unija za kapitalske trge bo boljše delovala. Hvala. Andrej Vandraček, Evropska komisija, prosim. Hvala, predsednik. Bom omenil nekaj pozitivnih točk, kot tudi nekaj pomislekov glede tega predloga komisije. Vesel sem, da ste podprli ta sistem zgodnega opozarjanja. Lahko vse skupaj bolj specifično zapišemo, torej zakaj eh, tega še nismo mogli storiti, ker sistemi po vseh državah še niso znani. Torej, želeli smo ohraniti fleksibilen pristop. Potem naprej zbiranje podatkov. Tukaj pozdravljamo podporo za naš predlog in tudi to, kot pravite, da ni treba vedno menovati teh eh, praktičnih strokovnjakov. Kaj je tukaj treba poštevati? Če imamo majhen MSP, potem je takšen strokovnjak zelo drag In torej, če bo to obveznost, potem MSP-ji sploh ne bodo mogli ved, biti vedno vključeni v postopek restrukturiranja. Pa še nekaj. Enaka ali drugačna obravnava potrošnikov in pa um, torej večjih podjetij. Gledajte, če imamo tukaj enega operaterja, potem praktično v vseh državah, razen v eni, imamo postopke za prestrukturiranje. Um, torej, Za potrošnike imamo skoraj vedno sisteme, ampak pri podjetjih pa nimamo vedno teh sistemov v veljavi, zato smo se sedaj osredotočili bolj na podjetja. In mislim, da je prav, da tukaj zmanjšamo stroške za postopke, zato smo se bolj osredotočili na to, na podjetja. Potem naprej. Še zaščita delavcev. Naš predlog bi podpiral tudi vključitev delavcev v posvetovanja nismo želeli spremeniti statusa delavcev v okviru EU eh, pravnega reda skupnosti. Torej, to, kar pravite, smo upoštevali in to na takšen način, da delavci ohranijo vse svoje pravice. Celoten status eh, tudi v zvezi s tem novim mehanizmom za prestrukturiranje. Pa še kot zadnje. fleksibilnost in pa celotna struktura sistema. Zelo težko je ohraniti najboljše od najboljšega, ker so sistemi zelo, zelo raznoliki po državah članicah. Prav zato smo poskušali oblikovati splošno zahtevo za veliko manevrskega prostora za države članice uh, v okviru tega. Uh, To je nekakšen kompromis. Na eni strani imamo fleksibilnost, na drugi strani pa skupne standarde. Torej, to je neka srednja pot. No, težko je združevati te sisteme, ker, kot rečeno, gledajte, sistemi so zelo različni um, po državah članicah. Torej, to so velike razlike. Hvala lepa. Krapočo, if you want to say something uh, at the end. Hvala lepa. Še pročevalec, kaj za konec morda? Ja. Yes, uh, of course, uh, well. Ja, jutri. Torej, nas čaka uh, prijetno delo in sem optimističen. Mislim, da ne bo kakšno, kakšnih ovir glede na to razpravo. Se strinjam s tom, vsem, kar si povedal. Zakaj tukaj sploh gre? Na vsak način želimo ohraniti podjetje, njihovo preživetje želimo omogočiti podjetnikom, da bodo preživeli, torej, da jih ne bo vse to kar zadušilo. Torej, gospa Beres, jaz se strinjam z vami v glavnem, eh, torej govorili ste o preglednosti, potem, da ne bo neravnoteži, potem, da treba poštevati različne operacije. Ja, seveda, eh, to je smiselno, potem eh, podatki, zbiranje podatkov Aleksandro Serkas, že 30 let so prijatelja, prav tako je zelo blizu moje pisarne in se bom z njim pogovoril pred sestankom poročevalcev v senci, tako da se bo lahko pogovorila. Torej, bomo poštevali tudi njihove ideje. Potem EKR, uh, eh, tudi oni imajo nekaj zelo dobrih tehničnih idej, uh, No, glede 23 bo treba še razmisliti, ampak mislim, da smo z njimi odlično tehnično sodelovali, torej glede tehničnih elementov, ampak potem pa se tukaj pojavljajo določene večje težave. Namreč, um, torej mi smo bliže več Evrope kot pa oni. To je pač klasična zgodba, politična zgodba. Bomo videli, kako bo šlo. Potem gospod Urdas hvala lepa za prijazne besede. Kot gospa Beres, kot gospod eh, Viegas, tudi on je ustrajal na vlogi delavcev, zaščiti delavcev. Sveda je to treba vedno vzeti na znanje. In sveda so tudi sam bolj za Evropo, kot pa kdo drug. Torej, če govorimo več usklajevanja, potem, ne vem, so tukaj možni različni predlogi. Ampak ne moremo zrušiti ravnotežja. Uh, tukaj je potrebno pravo ravnoteže. Sicer tukaj ne želim preveč razdvajati ljudi, um, sploh glede subsidijarnosti, naprimer. No, glede delavcev, kot prvo. Torej, sam sem počival v senci glede tega področja in uh, v tem smo se že pogovarjali. Glejte, tukaj gre za finančna prestrukturiranja. In tukaj imamo za delavce specifične zakone, za konkretne situacije, torej tudi za upnike. Torej, to so specifični zakoni, ker imamo zelo specifične upnike. Ne gre samo za banke. Uh, torej, vse to je treba poštevati. in se strinja s tem, kar je povedala komisija. Nima smisla, da tukaj oduzemamo pravice delavcem. Torej, tega se nikakor ne želimo. Upam, da bomo sedaj ustrezno izboljšali predlog komisije z našim skupnim delom. Hvala lepa vsem um, eh, portugalcem v senci za dobro sodelovanje. Eh, hvala točno 15 čez 5 smo končali, kakor ste prosili, časovnico, obravnavamo predloge sprememb, 6. novembra naj bi glasovali, temu sledi glasovanje oziroma rok za rožitev predlogu sprememb v Juriju, to je 7. november, 21. novembra bodo glasovali v Juriju, potem pa januarja plenarno zasedanje. 25 minutni odmor imamo zdaj pred glasovanjem. 25 minut torej. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z glasovanjem in sicer začeli bomo s preizkusom kot običajno. Glasujemo torej preizkusno. Glasujte. I always abstain at test. <laughs> That's right, should be.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 Začeli bomo s poročilom Hökmark, kar zadeva evropski semester. Predtem pa seveda dobi besedo pročovec. Uh, Hvala lepa. Veliko smo delali na kompromisih, ki smo jih na koncu vseeno uspeli pripraviti. Hvala poročovacem v senci za sodelovanje. Mislim, da bomo tukaj vsi nekaj dosegli. Problem pa je naslednji. Problem je s postopkom gledano širše. Kaj ti? Temu poročilu je zdaj dodano še eno poročilo iz opora za zaposlovanje. Omenja druga vprašanja, ki res niso povezane z priporočili za posamezne države. Ne gre za spremljanje gospodarske politike in to ustvarja problem danes se s tem ne bomo ukvarjali, predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem, ampak povedati sem želel, da to nekaj pomimi za plenarno zasedanje. Zadeva bi lahko bila zelo preprosta, ampak zdaj so se stvari zapletle. Dejansko gre tukaj za dve poročili in o enem delu nismo govorili, se nismo pogajali in to drugo poročilo ni del postopka pri tem nismo sodelovali ne jaz, ne poročevalci v senci, ne ta odbor. In to vpliva na politike. To nima kaj veliko veze z priporočili za posamezne države ali ekonomsko politiko. To je torej problem, ki ga bomo morali rešiti v prihodnosti, kajti to ni postopek, s katerim se mi lahko strinjamo. Hvala, poročevalec. Strinjam se z vašimi pomisleki in zato poskušamo strukturo poročila o semestru izboljšati, kaj te. S trenutnim sistemom nismo zadovoljni. Zaradi tega se lahko pojavijo neskladja in glede tega smo prav gotovo na vaši strani. V prihodnje bomo še bolj odločni glede tega, da poskusimo zadeve izboljšati. Plenarno zasedanje ne vem, vsaka skupina je pač neodvisna in bomo videli, kaj se bo na koncu izcimilo. Dobro, začnemo z glasovanjem. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 73, kdo je za, proti, preverjamo, 73 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 152, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromisijo, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis K, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis L, kdo je za, proti vzdržani, sto, kompromis M, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, Kompro eh, predlog spremembe 216, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 220, kdo je za, proti, vzdržani. Enaka večina, zavrnjeno. Mislim, da je jasno. Kompromis N, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 263, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis s, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis t, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis u, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis v, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis dvojni v, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis x, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 345, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis Y, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, kompromis Z, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, kompromis AA, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, AB, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, AC, kdo je za proti vzdržani sprejeto, AD, kdo je za proti vzdržani, sprejeto, 407, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno. Yeah. Okay, ample do not vote. No. glasujemo regi 1. Regi 1 na strani 36 v mojem glasovalnem seznamu po Empl ali mnenju Empl. Torej, regi 1. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko, glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Regi 2, samo zadnji stavek. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Enaka večina. Regi 5, kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Regi 8, kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno regi 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno regi 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Regi 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Regi 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Regi 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis AE, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. AF, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. AG, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. AH, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. AI, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, I, A, L, kdo je za proti vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 45, kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. 49, kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. 52, kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. Poimensko glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami glasujemo. What a consensus. Yeah. Okay. Vote is closed. Konec glasovanja. 33 za, 8 proti, 5 vzdržanih. Čestitam poročevalcu. Čestitke tudi pogajalski ekipi. Zdaj pa še nekaj ugovorov. Poročevalci so se o tem dogovorili pa tudi koordinatorji iz odbora Ekon. Po mojem mnenju so ti ugovori razumni. Najprej besedo dobi poročevalec, gospod Langen, izvolite. Čisto na kratko želim nekaj povedati v zvezi z obema IDD-jema. Gre za delegirane akte. Vsebinsko sta sicer v redu, ampak Najprej smo jih dobili maja, junija, potem julija in junija, potem pa še 21. septembra. Zato sva s predsednikom predlagala, da bi komisijo prosili, da v zakonskem predlogu rok za začetek izvajanja premakne na 1. oktober 2018. Rok za države članice mora ostati 23. februar, ampak za gospodarstvo in za stranke, še posebej kar zadeva majhna in srednja podjetja, bi morali rok premakniti, torej 1. oktober 2018. Zato prosiva za podporo, kajti nekatere države članice izključno pravijo, da podjetja tega prej ne bodo uspela začeti izvajati. Hvala lepa. Pervonš Beres. Hvala. Skupina SND bo podprla ta predlog poročevalca, ampak vendarle naj povem, zakaj smo sploh želeli to poročilo. Že večkrat prej se je zgodilo, da se tukaj želi delegirane akte, torej med časom, ko začne veljati delegirani akt in pa ko začne delovati uh, sama zakonodaja, torej preteče šest mesecev. Ampak tukaj je Evropska komisija pri pripravi tega dokumenta poskrbela za to, da bomo spremenili rok eh, začetka veljavnosti samega predloga in to je lahko problematično in rada bi opozorila na to predstavnika komisije, tako da se v prihodnosti to ne bo zgodilo. Kajti Evropski parlament v bistvu potem bo odložil začetek veljavnosti, um, če to ne bo mogoče. Uh, Torej, mislim, da to ni dobra strategija komisije. Mislim, da to ne sme biti precedens za prihodnost. Ja, jasno je. Uh, Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo, zato lahko nadaljujemo z glasovanjem. Najprej glasovanje v svežnju o dveh odstavkih govorimo o ugovoru v zvezi z IDD, kar zadeva direktivo 2016 skozi 97. Gre za delegirano uredbo 21. septembra 2017, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, vodna izjava B, kdo je za proti vzdržanje, sprejeto, predlog spremembe 1, kdo je za proti vzdržanje, sprejeto in še besedilo z izglasovanimi spremembami, o tem bomo glasovali elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 3 proti dva sta se vzdržala. Dobro, zdaj pa. Yes, sorry, yes. I'm voting with the, to the second. Uh, torej, drugo besedilo, izvirno besedilo odstavka 1 in 2, kdo je za proti vzdržani sprejeto, uvedne navedbe 1.6, kdo je za proti vzdržani sprejeto, vodna izjava A, kdo je za proti vzdržani sprejeto, vodna izjava B, kdo je za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1, kdo je za proti vzdržani sprejeto in glasujemo o besedilo z izglasovanimi spremembami in sicer poemensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, 4 proti in 2 vzdržana. Čestitam. Mislim, da smo poslali jasno sporočilo. Obžalujemo, da je tako. Mislim, da bi morali govoriti o tem, kako bi se temu v prihodnosti lahko izognili. Sicer ne gre za prvi primer tega, po eni strani moramo poskusiti preprečiti, da bi se to ponovilo, po drugi strani pa seveda upam, da bo komisija sledila na svetu parlamenta, kajti zdi se mi, da ima poročevalec prav, ko zahteva to preložitev. V vsakem primeru pa ima podporo odbora. Dobro, zdaj pa še ugovor v zvezi z delegirano uredbo MIFID. Markus, izvoli. Ja, najlepša hvala. Oposoditi želim le na to, da je ESMA dala tehnični nasvet komisiji pred letom dni. Komisija je to žvečila že zdaj eno leto, izvedli so nekaj manjših sprememb, zdaj pa smo se odločili za ta korak, kajti mislim, da je nojno prilagoditi sisteme. Je pa nespremljivo, da to traja eno leto. Tehničnega nasveta ESME niso upoštevali tako, kot je treba. Če bi ukrepali prej, potem zdaj ne bi bili pod tem časovnim pritiskom. Zato sem želel dodati leto. Torej, hvala. Thank you. Hvala lepa. Dobro. Odstavka 1 in 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjave, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. A, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna navedba B, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. C, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. D, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto glasujemo o besedilu z glasovanimi spremembami in sicer poimensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 41 za, 4 proti, 1 vzdržan. Sprejeto. Čestitke. Zdaj pa še. Še en dokument gre za posredne dogovore glede kliringa. Želi gospod Langen kaj povedati? Hvala. Enak problem, kot ga je omenil gospod Ferber, prej bi se to že lahko zgodilo, zdaj dobimo prvi delegirani pravni akt, govorimo pa že o Mifidu in Emirju. Mislim, da potrebujemo boljši medinstitucionalni dogovor s komisijo. Hvala. koala. Prvi odstavek in drugi odstavek, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, uvodne navedbe 1 do 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava A, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, B. V svežnju kar vse, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami po imensko glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 4 je proti, nekdo se je vzdržal. Sprejeto, čestitke. Glasovanje je zaključeno in sledi naslednja točka na dnevnem redu.

boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi. Gre za mnenje, kakor veste, Libe je pristojni odbor. Naša poročevalka je Eva Žoli. Obravnavati moramo 69 predlogov sprememb. Besedo pa dobi kar naša poročevalka. Izvolite, beseda je vaša. 4 minute. Uh, so I want to thank Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem v senci, ki so delali z menoj v zvezi s tem mnenjem. Gre za boj proti pranju denarja s kazensko-pravnimi sredstvi. V zadnjem plenarnem tednu v Strasburu smo imeli zelo plodno zasedanje in dobili smo nekaj dobrih kompromisov. Poleg teh kompromisov želim izpostaviti še nekatere točke, ki bi lahko obogatile naše mnenje, kar zadeva davčni kriminal. Kot predhodno kriminalno dejanje. V predlogu komisije je zato predvidena pogojna kazen enega leta. No, nekatere države članice nimajo predvidene zaporne kazni za davčno kriminaliteto. Mislim, da bi to morali opredeliti drugače, kar zadeva sankcije. Peti odstavek, drugi del. Najdaljše obdobje zapora bi morali podaljšati 4 na 5 let zato ker so to resna kazniva dejanja. Prav tako bi morali določiti, določiti najdaljšo zaporno kazen za pomoč in spodbujanje teh kaznivih dejanj. To bi moralo biti vsaj tri leta. V državah članicah imamo razlike. Nekatere države članice to kaznujejo manj kot druge, ampak seveda države članice lahko same določijo minimalne kazni za storilca, če to želijo. Mislim, da je zelo pomembno razmisliti o dopolnilnih kaznih, naprimer prepoved sklepanja dogovorov z javnimi organi, in prepoved črpanja evropskih sredstev, naprimer. Kar zadeva oteževalne okoliščine, lahko bi dodali dve. Če je pranje denarja povezano s terorizmom, bi to moralo biti oteževalna okoliščina. In če je vključen človek, ki je politično izpostavljen Prav tako smo nekoliko pojasnili pristojnosti glede pregona. Besedilo predlaga komisija in mislim, da v trenutni obliki obstaja določena pravna negotovost. Postavili bi niz prednostnih nalog, ki jih je treba upoštevati. Prvič, ozemlje, kje se kaznivo dejanje izvede. Drugič, nacionalnost, storilca, tretjič država izvora in na koncu država, kjer so storilca tudi našli. Predlagam tudi, da bi lahko uporabili Eurojust za to, da bi spodbudili sodelovanje. Dobro je, da upozorimo na to možnost. Zdaj pa se že veselim tudi vaših mnen in računam na vašo podporo za to, da bomo našli dobre kompromise. Hvala lepa. Želi kdo iz ELS besedo? Ne? No, prav. Gospod Baje, socialisti. Hvala lepa predsednik, to je pomemben dosje. Vemo, kakšne države se pojavljajo zaradi pranja denarja. Torej, organizirani kriminal potem pere ogromne količine denarja iz različnih kaznjivih dejanj. In vemo, tudi financiranje terorizma je v to vključeno. Predvsem torej treba preiskati pranje denarja in EU je očitno gotovila, da to je resna težava, ampak torej moramo sprejeti različne ukrepe. Lahko zato pozdravim ta predlog komisije, tukaj bi predvsem spodbujali mednacionalno sodelovanje glede minimalnih predpisov za kazenske sankcije um, pri pranju denarja. Torej, ta predlog komisije je dobra podlaga za naprej. Mislim pa, da to, kar predlaga pročevalka Eva Žuli, bo še izboljšalo to podlago za naprej. Sploh zato, ker bomo razširili opredelitev uh, fiskalnih kaznjivih dejanj, ki so na seznamu kaznjivih dejanj na področju pranja denarja in eh, torej, da se spet, um, da se na pet let torej, zviša ta kazen za pranje denarja. Potem naprej, po našem mnenju, uh, ni treba vedno unaprevejeti, da je prišlo do predhodnega kaznjega dejanja, če želimo izvajati zakonodajo za kaznjiva dejanja za to področje pranja denarja. Potem naprej, mislim, da um, je treba vedno za različne akterje izvajati isto visoko kazen. Potem naprej, tudi fizične osebe se lahko preganja zaradi pranja denarja, če deluje na svoj račun ali pa za koga drugega, torej tudi za pravno osebo. Torej, fizične besede treba preganjati. Um, mislim, da smo na zadnjem sestanku pričalcev v Sincu zelo dobro sodelovali, zato je to vse z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Luke v imenu gospoda Foxa. Hvala lepa. Gospod Fox se opravičuje za odsotnost, prosil me je, da preberem izjavo v njegovem imenu in to bom tudi storil. Najprej hvala predsedniku. Predloge sprememb sem vložil zato, da bi zagotovili sorazmeren pristop, če želijo države članice ukrepiti prizadevanja v zvezi s tem, lahko na nacionalni ravni to storijo. Druge skupine so sprejela drugačen pristop, želijo podvojiti predloge sprememb iz, naprimer, LD4 in poročila PANA. Brez ustrezne presoje vpliva so se zato seveda odločili. Moja skupina je namenjena temu, da ne bi širili področje uporabe. Določenih stvari ne sprejemamo. Davčne vprašanja so nacionalne vprašanja, zato o tem ne moremo govoriti tukaj ne smemo podpreti pozivu k temu, da bi povečali delež delničarjev na več kot 25 odstotkov, prav tako ne moremo kar povprek ščititi žvižgačev, to ni praktično, niti uravnoteženo. Predlogi sprememb govorijo tudi o tem, da bi morali imeti minimalno raven kazni. Moja skupina je običajno skeptična, ko gre za harmonizacijo kazenskega prava, ampak pripravljam se na razpravo na to temo. Veselim se že razprav s poročevalci v senci. Toliko o Ashleyju Foxu, ampak sam pa želim povedati, da se v nečem ne strinjam z gospodom Foxom. Po mojem mnenju, zmanjšanje tega odstotka 25 odstotkov ni samo izvedljivo, ampak pomembno. Prav tako pa mislim, da je zaščita žvižgačev zelo pomembna za Evropski parlament. Evropski parlament bi se moral s tem ukvarjati, ampak mislim, da je zelo pomembno, da povdarimo, da morajo to početi ne iz iskanja dobička. Če je ta pogoj izpolnjen, potem mislim, da moramo nekaj storiti, da te ljudi zaščitimo. Hvala. Hvala lepa. Govorimo o pranju denarja in o žvežgačih in zdaj smo dobili žalostno novico Dafne Karuana Galicije iz Malte. je imela pomembno vlogo skupaj z drugimi novinarji pri različnih preiskavah, skupaj z aferami panaskih dokumentov ter malteških dokumentov in izvedeli smo, da je umrla v pomnem napadu. Obsojamo to dejanje in izražamo sočutje. Eva želi. Ne, se opravičujem. Najprej morajo spregovoriti vsi ostali. Še kdo? Ne, prav. Komisija. Gospod Bluzma, izvolite. Hvala. Res je, to so res žalostne novice tudi jaz izražam sočutje. Povedati pa želim, da tudi mi želimo zaščititi žvižgače. Ni nekega specifičnega predloga, ampak to je treba rešiti horizontalno, ne pa samo v kontekstu finančne kriminalitete. Ta direktiva o boju proti pranja denarja s kazensko pravnimi sredstvi je v bistvu dopolnilo tega, kar se zdaj obravnava v trialogih. In morda bi bilo bolje, če bi nekatere predloge sprememb uporabili tam. Govorili smo o kazensko-pravnem odzivu. Opredeljuje pranje denarja in tudi sankcije. Hvala za podporo pri nekaterih predlogih. Mi menimo, da bi področje uporabe moralo biti dovolj široko, da vključuje vse resne oblike kriminala, kako je povedala gospa Žuliji. To vključuje tudi davčni kriminal in poskušamo temu dati bolj vidno ulogo. Komisija ne more formalno podpreti nobenega predloga spremembe, ampak prvi odzivi so pozitivni. Lahko bi razširili sankcije in sankcije razširili na več fizičnih in pravnih oseb. Tudi kar zadeva jurisdikcijo, lahko bi okrepili čezmejno sodelovanje in čezmejno sodelovanje lahko zaključimo na različne načine. Veselimo se že glasovanja 6. novembra in upamo, da se bodo medinstitucionalni pogovori lahko začeli k malu zatem. Hvala. Hvala. Zdaj pa res Eva Žuli za zaključek. Hvala lepa kolegice in kolegi, hvala za vaše komentarje. Mislim, da bomo organizirali zadnje. Srečanje poročevalcev v senci naslednji teden v Strasburu. Prisluhnili bomo različnim mnenjem. Ampak na zadnjem zasedanju smo imeli visoko stopno soglasja. Davčni kriminal mora biti predhodno kaznjivo dejanje, o tem ni nobenega dvoma. Ko to ni bilo predhodno kaznjivo dejanje, je na kazansko pravnem področju vladala velika vrzel in tudi kar zadeva direktivo o preprečevanju pranja denarja, to bo prav tako izboljšano. In kar zadeva smrt malteške novinarje, z katero smo se srečali, ko smo bili na Malti, ko smo imeli misijo za ugotavljanje dejstev, Mislim, da to kaže, da so pravila za preprečevanje pranja denarja zelo pomembna in da morajo biti zelo, zelo dobra, čim boljša. Skupne sankcije, skupne minimalne sankcije so po mojem mnenju zelo pomembne, prav tako pa jih moramo nekoliko okrepiti, kaj ti to je. središče nezakonitih tokov denarja. Vse vrste kriminala to izkoriščajo, to uporabljajo tudi teroristi, zato mislim, da je zdaj res trenutek, da poskrbimo, da bo ta zakonodaja obvezujoča in dobro. Torej, veselim se že naslednjega srečanja. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Časovnica je naslednja. Ekon, glasovanje 6. novembra. V pristojnem odboru Libe bodo glasovali 20. novembra. Zdaj pa mislim, da lahko sklenemo. Naslednja seja bo 19. oktobra od 9. do pol enih. Hvala.